revščino. Eh, a še vedno mislim, da lahko povečamo eh, plače in eh, poženemo razvoj. Najlepše hvala. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Kratka predstavitev statuta Evropske zadruge glede udeležbe delavcev. Dajem za štiri minute besedo poročevalcu. Ja, ja Kolegice in kolegi, letos proslavljamo leto, mednarodno leto zadrug, ki ga je razglasila Organizacija združenih narodov. In eh, zadruge imajo zelo velik pomen za eh, gospodarstvo v Evropski uniji. Na milijone podjetij je vključenih v zadruge, 120 milijonov je članov In v Evropi imamo 160 tisoč zadrug. Zadružno gibanje je regionalno zakoreninjeno in se je v fin času finančne krize izkazalo kot zelo stabilno gospodarstvo. In za razliko od strategije Evropa 2020 se ukvarja z celo vrsto drugih strategij, naprimer podnebne spremembe in tako naprej. Zaradi tega mora Evropska unija neutralno ravnati z različnimi oblikami eh, lastnine in eh, upoštevati posebne značilnosti eh, zadrug. Zelo dobro sem pri pripravi eh, tega poročila sodeloval s poročevalkami v Senci, gospa Regner je tukaj, kljub temu, da je že pozno. Vprašanje, ki si ga sedaj zastavljamo, pa je, kako lahko statut Evropske zadruge spremenimo. Zakaj? Zato, ker je pravna oblika evropske zadruge eh, relativno eh, mlada, stara je samo kakšno leto dni in eh, kljub temu, da je postopek za ustanovitev evropske zadruge Eh, je cela vrsta nekdanjih zadrug se preoblikovala v novo obliko Evropske zadruge. Ampak težava je, da je statut eh, Evropske zadruge zelo zapleten in da ni primeren za čezmejne oblike sodelovanja. Zaradi tega je treba ta statut preoblikovati pri čemer pa ne smemo zmanjšati standardov, ki smo jih zlasti za delodajalce in delojemalce v tem statutu dobro zapisali. Naš odbor za zaposlovanje in eh, socialne zadeve pa je m, mm, povdaril, da je treba še celo vrsto drugih podpornih ukrepov sprejeti, če hočemo podpirati socialno gospodarstvo v Evropski uniji. Kljub različnim izjavam Evropskega parlamenta je v komisiji še vedno deljeno mnenje o tem. Viri niso namenjeni temu, premalo ljudi se v komisiji dela uh, na tem, ukvarja s tem in se skupaj razdeljeno na celo vrsto generalnih direktoratov. Metodo koordinacije bi bilo na tem področju treba okrepiti, spostaviti nek uh, nov proces za Eh, komparativne prednosti, ki so v posameznih državah članicah in ki jih je treba prenesti v druge države. V sporočilu iz leta 2004 je že komisija govorila o krepitvi zadružništva v Evropi, vendar žal ostaja cela vrsta neuresničenih priporočil. Naprimer, celovit program usposabljanja ni bil uh, ustanovljen, pa tudi nimamo posebnih programov za uh, zagotavljanje nadaljnega obstoja specifičnosti posameznih uh, zadrug. Tudi na področju javnih naročil, državnih pomoči in uh, finančnih uh, ureditev zadruge še vedno ne uživajo ustrezne obravnave. Uh, To je nerazumljivo glede na to, eh, kako veliko vlogo igrajo zadruge v teh nestabilnih finančnih časih. Torej, komisija mora opustiti samo gledanje na notranji trg, <clears throat> temveč mora skrbeti za socialno in solidarno, eh, solidarne temelje za razvoj zadružništva v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Pet se vas je prijavilo k postopku Catch the Eye. Najprej kolega Mikolašek. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka. Učinkovito delovanje za je zelo pomembno. Pomembno je tudi, da lahko zaposleni sodelujejo pri vodenju zadrug. To je v interesu držav članic, zato ker se s tem izboljša regionalna infrastruktura. Še posebej je pomen zadrug viden na področju inovacij, na področju dobavnih storitev na podeželju. Več kot 160 tisoč zadrug obstaja te zadruge tudi zagotavljajo delo več kot 2,4 milijona prebivalcem. Škoda je, da na evropski ravni deluje samo 17 zadrug. Upam, da se bo to izboljšalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Ančila iz skupine socialistov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 Ta sektor je sektor zadrug. Zadruge so bile veliko manj prizadete zaradi odpuščanj, zaradi bankrotov. Zadruge zagotavljajo delovno mesto na lokalni, regionalni ravni, poleg tega jih ni možno delokalizirati. Tudi na višjih ravneh zagotavljajo delovna mesta, še posebej ženskam. Zato se mi zdi, da bi države članice morale odločno podpirati to vrstne pobude. Tudi v tistih državah, v katerih sam pojem zadruge zaradi zgodovinskih razlogov nima več tolikšne veljave. Zadruge je treba podpreti, kajti s tem bomo izboljšali zaposljivost v času krize, izognili se bomo tudi delokalizaciji. Zadruge pa tudi znatno prispevajo k razvoju in integraciji. Hvala. Hvala lepa, gospod Šogor. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi čestital gospodu Gigoldu za to poročilo o zadrugah in udeležbe delavcev. Moram reči, da je takšna integracija zelo pomembna. V moji državi, Romuniji, pa tudi v drugih državah iz tega območja, je status zadrug bil na nek način ogrožen ali pa očrnen tudi v času komunizma. Leta 2010 je komisija pripravila poročilo, ki pa ni vključilo tistih najbolj pomembnih vidikov. Status Evropske zadruge je treba vzpostaviti, ker je to nujno potrebno in žal mi je, da je to samo poročilo na lastno pobudo. Hvala. Hvala lepa, kolegica Nevedjalova. Kne. V Evropi existuje 160 tisoč društv. Hvala lepa, predsedujoči. 160 tisoč zadrug obstaja v Evropi. Zadruge zaposlujejo par milijonov evropskih državljanov. Pomembno je, da zagotovimo udeležbo delavcev v teh podjetjih oziroma zadrugah, kajti s tem se poveča odgovornost in tudi učinkovitost. Je pa res, da je zadruga drugačno podjetje, kot so druga podjetja. Drži, da imamo statut Evropske zadruge, Je pa res, da se zadruge omenja v večjih ključnih dokumentih Evropske unije, kjer se tudi odločno podarja potreba potem, da se zadruge podpre in da se zagotovi tudi udeležba delavcev pri vodenju zadrug. Dobro bi bilo, če bi komisija omogočila delavcem, da postanejo solastniki zadrug. To vrstna udeležba delavcev bi morala postati nekaj splošnega v vsaki državi članici. Hvala. Najlepša hvala. In še zadnja, gospa Regner. Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku bi čestitala poročevalcu gospodu Gigoldu za to poročilo, kajti uh, odlično je sodeloval z nami poročevalci oziroma poročevalkami v Senci. Vsa naša stališča je upošteval in na ta način smo resnično lahko skupaj pripravili to poročilo. Sam je povdaril, da v Evropski uniji obstaja samo 17 eh, evropskih zadrug in eh, letošnje leto je mednarodno leto zadrug. To pomeni, da se zadruge niso veljavile v Evropi. In potrebno je ugotoviti, zakaj. So določbe prezapletene za njihovo ustanovitev ali pa Mas ali sploh obstaja eh, potreba po te vrste čezmenega sodelovanja? Ko gre za socialno gospodarstvo, se nam zdi, da zadruge resnično lahko tukaj odigrajo zelo pomembno vlogo. Zlasti take zadruge, ki se zauzemajo za socialno in eh, solidarnostno noto, je treba pospešiti. Eh, zelo pomembno je, da v zadrugah lahko delavci sodelujo pri njihovem upravljanju in pri njihovem delovanju. To je tisto, kar je bistveno v zvezi s tem. Vasiliju. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe komisarki Vasilju, da izrazi svoje mnenje. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija je vesela, da je parlament izrazil interes za evropske zadruge, in za udeležbo delavcev v zadrugah, pa tudi za druge socialne vidike. Leto 2012 je mednarodno leto zadrug. Zato je ta pozornost, ki jo posvečate zadrugam, še toliko bolj pomembna. Poročilo pravočasno in kakovostno prispeva tudi k oblikovanju zakonodaje o evropskih zadrugah. Poleg tega lahko to poročilo poveča preglednost, vidnost in osveščenost o tem, kako pozitivno vlogo lahko poslovni model zadrug odigra tudi pri doseganju ciljev iz strategije EU 2020. Vloga evropskih zadrug je bila zanemarjena kar nekaj časa, vse do trenutka, ko je svet začel doživljati gospodarsko krizo. Interes za zmogljivost zadrug, da prispevajo k rasti, k zaposlovanju in k socialni dobrobiti, se je povečal. Res je, da so zadruge, ki so se držale zadruških načel in vrednot, nasplošno gledano dobro preživele to gospodarsko in finančno krizo. Poročilo prispeva tudi k razmišljanju, ki ga je komisija sprožila o prihodnosti podjetniškega prava. Komisija je v tem okviru tudi oktobra lani sprejela sporočilo na to temo. Komisija jemlje na znanje predlog parlamenta glede prihodnosti statuta Evropske zadruge, tudi glede udeležbe delavcev v zadrugah, glede tega, kako okrepiti zadruge in kako posvetiti pozornost tudi vprašanju enakopravnosti med spoloma. Komisija se zahvaljuje poročevalcu gospodu Gigoldu iz odbora za zaposlovanje ter gospe Streli in Regner iz odbora FAM in odbora Juri. Komisija ugotavlja, kot piše tudi v poročilu, da ni dovolj zanimanja za instrument, ki se imenuje uredba o evropski zadrugi. Samo 24 evropskih zadrug je bilo ustanovljenih od leta 2006, takrat je začela veljati ta uredba. 23. februarja 2012 je komisija sprejela poročilo, o izvajanju te uredbe. Poslala ga je tudi parlamentu, svetu in drugim institucijam. To besedilo navaja, da je kompleksnost instrumenta ena od ključnih ovir za, na poti zadrug do uspeha. Zato komisija namrava organizirati dve veliki konferenci, na katerih se bo posvetovala z vsemi deležniki glede tega, kako izboljšati evropske zadruge. Ena konferenca bo potekala aprila v Bruslju, sodelovali bodo kom, bosta komisarja Tajani in Barnje, druga konferenca bo potekala na Cipru v času predsedovanja Cipra in sicer septembra. Komisija se bo potem ponovno obrnila na parlament, ko boste preučili to poročilo o izvajanju preomenjene uredbe in ko bomo zaključili s posvetovanji z deležniki po teh dveh velikih dogodkih, ki sem jih preomenila. Analiza in predlogi, ki se omenjajo v poročilu, bodo upoštevani tudi v procesu ocenevanja in posvetovanja o tem, kako izboljšati statut Evropske zadruge. To bo dobro prispevalo tudi k komisijenem predlogu o podjetniškem pravu in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Še zadnja točka na dnevnem redu.